poslancev ne bo vložila predloga za spremembo. To so bila obvestila predsednika. Zdaj pa prehajamo naprej k dnevnemu redu. Ta osnutek dnevnega reda je bil sprejet na konferenci predsednikov 9. septembra v skladu s členom 137 poslovnika. Ta osnutek dnevnega reda imate pred seboj. Kot veste, nas čaka kar precej dela. Prejšnji teden smo imeli zaslišanja komisarjev, ta teden pa bomo o tih imenovanjih glasovali.